poročil. Najprej program ustreznosti in uspešnosti predpisov. Gospe Kaufmann, izvolite za štiri minute. Hvala lepa. Kolegice in kolegi. Sporočilo komisije iz leta 2014 glede programa ustreznosti in uspešnosti predpisov na kratko refit Ampak žal je kar nekaj stvari zdaj drugačnih. Refit imamo od leta 2012. V zadnjih letih je komisija predstavila svežen za boljšo zakonodajo in dobili smo tudi nov medinstitucionalni dogovor med komisijo, parlamentom in svetom. Refit predlaga osrednji inštrument za delo komisije in tudi pri sodelovanju inštitucij v zakonodajnem procesu igra pomemben pomembno vlogo. Zato je skrajni čas, da zauzamemo stališče. Naj podarim nekaj vidikov poročila, ki je bilo sprejeto z veliko večino v odboru za pravne zadeve. Dobro je, da je Franc Timmermans dobil nalogo, kajti to je političen signal državljankam in državljanom EU, ki menijo, da je naša EU preveč birokratska. Državljanke in državljani upravičeno pričakujejo, da se bo nekaj spremenilo. Poročilo upravičeno poudarja, da pri boljši zakonodaji ne gre za število, ne gre za to več ali manj zakonodajnih dokumentov. Odločilna je kakovost in naj spomnim, da evropska norma praviloma nadomesti 28 Eh, nacionalnih forum. In ravno zato seveda je zelo pomembno, da imamo predpise, ki krpijo skupni trg. Dialog z državljankami in državljani, socialnimi partnerji, predstavniki interesov za civilno družbo. Vse to prispeva k temu, da zagotovimo, da bo evropska zakonodaja pregledna, da bo dosegala cilj. In zato je zelo pomembno, da komisija pri posvetovanjih upošteva gledišča vseh upletenih. Pomembna je ravnoteženost, preglednost, zlasti ko gre za različne komentarje, ki se na spletni strani komisije eh, pojavljajo tam, kjer je možno izraziti svoje mnenje. Prezgodaj je še, da bi ocenjevali to platformo, ampak komisija je lahko prepričana, da parlament spremlja in bo zelo intenzivno spremljal. V svojem poročilu govorim tudi o oceni učinka, ki mora imeti pomembno vlogo. Kdo, kdaj, kako, o tem je bilo veliko zelo angažirane razprave. Poročilo jasno pove, da nov. Um, odbor za nadzor nad regulativo ne more dajati nekih stališč. To mora ostati tako tudi v prihodnje, kajti komisija ima politično odgovornost kot izvršilna oblast. Komisija odloča in mora tudi prevzeti odgovornost. Ocena učinka ni nadomestilo za politično odločanje in kar zadeva sodelovanje z socialnimi partnerji, seveda to podpiramo. Poročilo namenja tudi veliko pozornost eh, zmanjšanju birokracije, zlasti za mala in srednje velika podjetja. Tako kot pri drugih stvarih, tudi tu velja EU, ni podjetje in dobra zakonodaja se ne sme zreducirati zgolj na neke predpise za podjetja in zato moramo paziti tudi, da se ne postavijo pod vprašanje pravice delo jemalcev in delo jemalk in seveda tukaj je še notranji trg. Kolegice in kolegi, ne nazadnje, parlament bo tudi v prihodnje posvečal veliko pozornosti tematiki refita. Kolegicam in kolegom se želim zahvaliti za dobro sodelovanje v odboru. Še zlasti se zahvaljujem seveda poročevalkam in poročevalcem v senci. Hvala lepa. Ähm, Hvala. Ker gre za kratko predstavitev, pomeni, da gremo kar takoj na postopek pritegni pozornost predsedujočega. Angelika Nibler ima besedo. Kolegice in kolegi, poročevalka, zelo na kratko želim povedati, da pozdravljam program Refit, pozdravljam to, da je komisija svoje predloge predstavila, tudi to je del Junkareve komisije. Sicer pa želim glede ocene učinka povedati naslednje. Veliko let, veliko časa smo porabili v parlamentu, da bi dejansko imeli pri vseh zakonodajnih preblojih tudi oceno učinka. Zato spodbujam komisijo, naj bo bolj ambiciozna. Obstaja odbor, za nadzor nad regulativo in zadali smo si, da bomo želeli imeti odbor, neodvisen odbor, tako ga, ga imajo mnoge države, Nemčija, Nizozemska, Združeno kraljestvo, tam to deluje in eh, da ima Evropska komisija zdaj ta odbor, se mi zdi korak nazaj in naj povem, da bo parlament zelo odblizu spremljal vse, kar boste počeli. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Negresko. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, čestitam, eh, čestitam za to poročilo. Eh, FIT je prav gotovo bistvenega pomena, če želimo povečati preglednost pri odločanju in gre za portfelj In eh, ko se, če želimo tudi zmanjšati eh, upravna bremena, je potrebno ukrepiti državljanski eh, dialog in eh, družbeni dialog. To mora potekati tudi v socialnem in ekonomskem eh, svetu in eh, pozdravljam tudi podaljšanje tega obdobja posvetovanj za 12 tednov, kajti če želimo zagotoviti boljšo zakonodajo, je potrebno poskrbeti za to, da bodo države to zakonodajo tudi izvajale in da se tudi državljani s tem strinjajo in jo podpirajo podpirajo. Hvala lepa. Zdaj pa kolega Notes Marija. Hvala lepa. Kot profesor evropskih eh, institucij sem vedno poudarjal pomembnost komisije. Komisija ima na voljo vzvode, eh, ki zato, da eh, je da je možno Eh, to, da je to izvajanje možno in da se lahko te ukrepe izvaja. In eh, komisija, naprimer to, kar je delala v okviru trojke na Grčiji, v Grčiji eh, tu so potem še drugi interesi, ki pa so interesi posojilo dajalcev. In v zadnjih mesecih je trojka zelo ustrajala pri določenih pokojninskih ukrepih, potem je želela zmanjšati vprašati različne pravice delavcev, ali je komisija resnično pristojna, da vse to počne. Menim, da temu ni tako. Potem tudi najrazličnejši davčni ukrepi. Hvala lepa. Potrebujemo odgovor, ko gre za remit. Za eno minuto, gospod Jakovčič. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi se zavedamo, da je Evropska unija preveč eh, zbirokratizirana. In celo sam podpredsednik gospod Timmermans je o tem govoril več kot enkrat tu pred tem parlamentom. In eh, želimo si poenostaviti te postopke eh, in jih narediti razumljive za državljane, eh, kajti eh, tu so naprimer številna mala in srednje velika podjetja, ki eh, so med najpomembnejšimi odjemalci, če lahko tako rečem, teh ukrepov. Potem, ko gre za financiranje, resnično tu imamo celo poplavo različnih predpisov eh, in eh, gre pravzaprav za cel gost, lahko rečemo, teh predpisov, ki pa je včasih povsem nedostopen. Zato se zauzemam za poenostavitev predpisov. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Novakov. <clears throat> Eh, po letu 2012 eh, je ta program pomenil zelo veliko število najrazličnejših ukrepov, vendar pa ta resolucija ne upošteva pomembne eh, vidike. E, eh, naprimer, tu so ključni eh, dokumenti eh, refita. Eh, program komisije do leta 2016, ki predvideva 14 takih refit ukrepov. Eh, vendar pa eh, se tu ne upošteva dovolj eh, tudi, kaj to pomeni za koristnike oziroma upravičence. In gre za milijarde, milijarde evrov, ki jih posrka birokracija tekom uh, vlaganja uh, vlog. Novembra 2015 je 92 odstotkov malih in srednjih eh, podjetij glasovalo za resolucijo, da se, eh, da se odpravi eh, birokratska bremena. Podpiram komisijo, vendar pa je potrebno nekaj storiti, če stvari ne potekajo učinkovito. Dank, äh, Hvala lepa. Besedo dobi komisija. Gospa komisarka Jurova, izvolite. Gospod eh, predsedujoči, spoštovani poslanke in poslance, poslanke, zahvaljujem se gospe Kaufmann za to poročilo in njeni zaključki so prav gotovo zelo spodbudni eh, za eh, nadaljno delo komisije. Če želimo izboljšati Eh, Evro, torej kako to deluje Evropski uniji, eh, je potrebno poskrbeti za to, da se zakonodajo dobro izvaja. In to je prav gotovo naloga vseh institucij. In vsi eh, to lahko pozitivno prispeva tudi k dvigu oziroma k rasti eh, delovnih mest in odpravljanju različnih problemov, s katerimi se soočamo. Tu je medinstitucionalni sporazum za boljšo zakonodajo, ki ste ga sprejeli 8. marca. Poročilo, o katerem razpravljamo danes, pa je nastalo pred eh, tem sporazumom. Tako da lahko rečemo, da je veliko teh vprašanj, o katerih je govora v poročilu, že eh, sedaj upoštevanih v teh eh, ukrepih. Gre za to, da se zagotovi učinkovito okolje za podjetja in za vse deležnike. Tu je več ukrepov kot naprimer nov regulativni nadzorni odbor zbor, polovica njegovih članov je izven komisije oziroma je zunanih članov in eh, njegove pristojnosti se bodo še povečali z vidika ex post ocen potem eh, boljša regulativa eh, tekom eh, načrtovanja, potem ocene učinkov, izvajanja, nadziranja, ocenjevanja, kakor tudi posvetovanj. Prvi se je zgodilo, da so bili pripravljeni takšni celoviti ukrepi, oziroma usmerjeval eh, take, takšne celovite smernice. Eh, prve rezultate pa bo moč predstaviti že poleti. Naš eh, nov medinstitucionalni sporazum za boljšo zakonodajo, tu so tudi različni delegirani akti in predlagani ukrepi, ki naj Eh, spodbudijo sodelovanje med sozakonodajalci. Komisija bo poskrbela za večjo preglednost, tako da bodo deležniki lahko dobili v pogled v izvedbene eh, akte in eh, potem je tu eh, tudi večletno načrtovanje, potem v sporazumu eh, je poskrbljeno za učinkovito sodelovanje in sicer v okviru eh, letnih načrtov večletnih načrtov in eh, sicer v okviru eh, regulativnih postopkov. Vsak izmed aktov bo začrtov tudi nadzor nad zakonodajo, nad oceno zakonodaje, zato da lahko ugotovimo, ali to deluje. In eh, ta, ta program komisije ustreznosti in uspešnosti predpisov naj tudi zmanjša nepotrebno nepotrebna bremena eh, in eh, birokratska bremena, ne da bi oslabilo, eh, oslabilo družbeno rast ali okoljsko rast. Eh, potrebno je tudi predvideti skupno platformo za delegirane akte in kasneje morda za postopek soodločanja, kar, pot, kar lahko pomeni, da eh, bo leto odprto tudi za javni nadzor tako da bo potrebno takoj sodelovati s parlamentom in s svetom, da poskrbimo za takojšno izvajanje sporazuma in zato, da lahko začnemo pripravljati še boljše zakone za dobro državljanov. Hvala lepa, gospa komisarka. S tem zaključujemo to kratko predstavitev. Postopkovno. Izvolite. Eh, želim eh, se pritožiti zaradi diskriminacije mi smo zaprosili dvakrat za besedo v postopku catch the eye in niste nam dali besede ni sprejemljivo da je naša da je samo ena naša poslanka dobila besedo v celi razpravi v postopku catch the eye pa nas niste upoštevali Bye. gospa kolegica pri 15, 18, 19 prošnjah za besedo ne morem dati besede vsakokrat vsake skupini. Zato moram biti pravičen, včasih dobijo večje skupine po dva, tudi moja skupina včasih nobenega, odvisno in nikogar nisem želel diskriminirati. S tem prehajamo na.